prišli vse informacije, če ne bo nobenih pripomp, bo to imenovanje potrjeno. Gre pa za delegacijo EU-AKP, kolega Ronžel bo nadomestil kolego Rausa. Tako, sedaj pa prehajamo na glasovanje.